poročilo, zapisnik včerajšnjega zasedanja in pa sprejeta besedila so vam na voljo. Ali ima kdo kakšno pripombo v zvezi s tem? Ne, potem je zapisnik sprejet.